<coughs> chers collègues la séance est ouverte. To je skupno srečanje z, razvoj, z odborom za razvoj. Gospa Jolie je z nami. Istočasno pa je to tudi eh, sestanek odbora AFET. Uh, predsednikom Albertinom in gospod Ohla, ki je predsednik odbor, pododbora za človekove pravice. Vkolikor ni pripomp na dnevni red, bomo začeli in sicer z dnevnim redom. Bo, poslušali bomo predstavitev ljudi, ki so bili nominirani za nagrado Saharova Evropskega parlamenta. Vsako leto že 20 let. Parlament podeljuje to nagrado in sicer eh, s tem eh, skuša eh, torej, počastiti ljudi, ki se borijo za človekove svoboščine, za demokracijo, proti opresiji in proti nepravičnosti. Ljudje so potem nekako simbolizirajo eh, dejavnosti ali napore Evropskega parlamenta, ko govorimo o človekovih pravicah. Zlasti želimo povdariti posebne dejavnosti na področju eh, svobode govora in borbe proti nestrpnosti in eh, sovraštvu. Parlament je prepričan, da so temeljne svoboščine nekaj, kar ne eh, pokriva samo eh, integritete fizične svobode, ampak tudi svobodo tiska. To so pomembne varovalke proti eh, opresiji in so tudi merilo demokratične odprte družbe. Zato Najprej bi začeli tako, da dam besedo gospe Džoli, ki je predsednica odbora za razvoj in vodi to srečanje. Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljam vas vse na tem pomembnem srečanju, ko bomo predstavili kandidate za nagrado Saharova. vemo, kako pomembni so simboli v svetu, v katerem živimo in mislim, da ta nagrada predstavlja takšen pomemben simbol. In to lahko vidimo tudi iz kakovosti ljudi, ki so v zadnjih letih to nagrado prejeli. Eh, moram povedati, da mi je veselje, da je sedem od desetih eh, predlaganih bilo, torej prihaja iz držav v razvoju. Spoštovanje človekovih pravic je zelo pomemben dejavnik, ko eh, želimo torej, doseči, da bo razvoj učinkovit. Zato moramo biti zelo previdni, ko izbiramo pred, torej, eh, torej, na, dobitnika nagrade. Zdaj pa bi dala besedo gospodu Otalu, ki je predsednik pododbora za človekove pravice. Gospe Otala, se upravičujem. Hvala lepa. Gospa Džoli, v lasnem imenu bi želela povedati, da bomo na tem mestu začeli z razpravo o naslednjem dobitniku nagrade Saharova in sicer vam bomo najprej povedali nekaj o vsakem nominirancu. To je 20. obletnica eh, smrti Saharova in zato je to pomembno leto. Nekaj razprav smo že imeli s eh, svetom eh, za človekove pravice in z varuhom za človekove pravice torej, glede dejstva, da gre za 20. obletnico, zato bo posebna komemoracija letos še kasneje organizirana. O tem, bom, o tem bom govorila kasneje. Vsaj, torej, za nominacijo je bilo potrebnih 40 ljudi, ki naj bi jo podprli ali poslanska skupina. In individualni poslanci pa lahko podprejo samo en, po enega nominiranca. Konferenca predsednikov bo kasneje v letu se odločala o tem, kdo bo nagrado dobil. Nagrado bo dobila fizična oseba ali pa združenje oziroma organizacija ali takšen organ, ne glede na dejstvo, ali gre za, pravne, ali gre za pravno osebo ali ne. 16. september je bil rok za nominacije in pododbor oziroma sekretarjat pododbora za človekove pravice je zbral deset nominacij. Vseh deset nominirancev eh, je takšnih, da izpolnjujejo potrebna merila, ki so, bila, ki so v merilih za nagrado Saharova zapisana. Gospe in gospodje, prejeli ste tudi nekaj v pisni obliki za vsakega nominiranca. Zdaj pa bi omenila te nominirance in potem pa bom tistim, ki so te kandidate predlagali, dala pet minut časa, da podprejo kandidaturo svojega imenovanega. Prvi je Izeldin Abulajš potem Fundacija Vicente Ferrer, gospod David Isak, gospa Marjam Lamiciana, gospa Ludmila Aleksejeva, gospod Oleg Orlov in gospod Sergej Kovalev v imenu memoriala, Združenja memorial in pa vseh drugih branilcev človekovih pravic v Rusiji. Potem memorial, organizacija kot takšna, to je tudi eh, kandidat oziroma nominiranec. In, in v zvezi s tem bi vas eh, spomnila tiste, ki ste to, ti dve nominaciji predlagali, da bi morale biti kandidaturi še naprej obravnavani, da bi jih lahko nekako eh, za naslednji teden ustrezno oblikovali. Potem je Denis Mukwege, Tadeju Smgojen Vali in še dva, Šadi eh, Sar v imenu Nede in zadnji Roberto Saviano. To je bilo teh deset kandidatov in informacije o vseh desetih kandidatih boste našli v gradivu. Zdaj pa bi dala pet minut eh, časa za govor eh, predlagateljem posameznih kandidatov, zato da bomo lahko slišali, zakaj je njihov kandidat najboljši in najprimernejši za nagrado Saharova. Tudi tukaj bomo upoštevali abecedni red. In ker je v številnih primerjih tako, da sta bila dva predlagatelja za enega kandidata, bom zelo stroga glede tega. In če sta dva predlagatelja, bosta skupaj imela pet minut časa za predstavitev. Torej časa nimamo toliko na voljo. Pet minut na kandidata, ne na govorca. Kot uh, prvi kandidat je dr. Izeldin Abulajš. In gospa De Geyser je predlagateljica. Merci, la Hvala lepa, gospa predsednica. Nominacija doktorja Izeldina Abulajša je eh, predstavljena s strani gospoda Peteringa, Lukasa in mene. Tako jaz govorim v imenu eh, Hansa Gerta Peteringa, eh, Tretji kolega pa bo sam spregovoril. Kar se tiče te nominacije, bom najprej zelo skromna. Mislim, da primer pravzaprav že govori sam o sebi. Mislim, da ni treba tukaj eh, nekako zelo zagovarjati. Vsi smo slišali, o dr. Izeldina Abulajša vemo, da je v vojaški intervenciji izgubil tri dekleta, tri hčerke in slika, ki so krožile, torej obkrožile svet, smo ga videli. Vendar Abulajš eh, dela Torej, on je zdravnik v Gazi, dela pa tudi v izraelski bolnišnici. Po tragični izgubi svojih otrok pa je nadaljeval se svojim delom v tej izraelski bolnišnici. In ena od operacijskih sob se zdaj imenuje po njegovih treh čerah. To je kar nekaj v kraju, kjer vemo, da je to nekako eh, središče konflikta Izraela in Palestine, torej Gaza, ki je nadzoruje Hamas. In vojaška intervencija preprečuje, da bi ljudje tam dobili humanitarno pomoč, ki jo potrebujejo. Vendar kljub eh, tej usodi pa je tu še osebna zgodba. Gospod Petering in sama sva se srečala v marcu z gospodom Abulajšom, ko je obiskal Evropski parlament. In lahko vam eh, povem odkrito, da nikoli v svojem življenju kot eh, poslanka še nisem srečala človeka, ki bi me eh, pripeljal do soza. In to zaradi svojega dostojanstva in načina, kako, je, kako je reagiral na to svojo osebno krizo. To je nekdo, ki kuje mir in ki se bori za mir in vprašala sem ga, odkot vam moč za takšno spravo, za mir, ko ste doživeli takšno tragedijo v svoji družini. In rekel mi je meni kot eh, agnostiki, agnostičarki, zato ker imam vero. In to vero ima, ker je musliman. To je vera, ki izhaja iz eh, zmerne oblike islama in eh, nekako pošteno je od njega, da to vero v Gazi um, torej zagovarja. Kajti poleg eh, ga, Hamasa so v Gazi tudi uh, muslimanski ekstremisti, ki so uh, torej, zavezani kriminalu. In če podpremo kandidaturo Izredina Abulajša, to ni zato, ker pozivamo k miru, k strpnosti, k spravi, ampak zato, da se poklonimo človeku, ki je tragedijo spremenil v poziv k miru. On bo v fundaciji ustanovil, v, v Gazi ustanovil fundacijo za dekleta in tudi torej v imenu svoje žene, ki je umrla tri mesece kasprej. In s tem bi rad zagotovil, da bi dekleta imela prihodnost takšno, ki je njegove hčere ne bodo imele. Moram reči, da sem zelo ginjena zaradi tega. Želela bi, da bi moji kolegi skrbno to nominacijo pregledali. Hvala lepa, gospode Geiser. Še ena minuta. Gospod Nilsson. Skupina zelenih podpira memorial, vendar nekaj nas je bilo, ki bi želeli podprti gospoda Abulajša in to, kar je bilo rečeno, da so ti simboli zelo pomembni, kajti. Eh, Torej, situacija otrok, ki v Palestini tako zelo trpijo, je nevzdržna. 300 otrok je umrlo v 22 dneh vojne na, v Gazi in dejansko je umrlo 300 otrok, civilistov in veliko otrok je bilo tudi eh, zaprtih v izraelskih eh, ječah in tu bi povdarila trpljenje iz palestinskih otrok. In ta ginekolog pomaga ljudem in sicer ob rojstvih tako palestinskih kot izraelskih otrok. In če mu podelimo to nagrado, bo tako, da bodo ženske, ki upajo na mir v regiji in ki imajo zaupanje v prihodne generacije, da bodo tu dobile odgovor. Doktor Abulajš ni čakal na smrt svojih čera in se šele takrat začel boriti za mir. Že prej je dolgoleten borec za mir. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Nilsen. Zdaj pa bi lahko nadaljevali z naslednjim kandidatom, to je Fundacija Vicente Ferrer in predlog je podal gospod Perelo in 39 drugih eh, poslancev. Gospod Perel. Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Ta predlog je podprlo 40 poslancev Evropske ljudske stranke, eh, evropskih socialistov in tu ne zagovarjamo samo organizacije za razvoj, ampak poleg tega je to predlog za organizacijo, ki se bori za človekove pravice, za pravice manjšin, za najbolj zapostavljene manjšine in to v najbolj enem najrevnejših območij Indije. Gre tudi za pravice žensk, ki so potisnjene na rob in sicer kar dvojno, zato ker pripadajo nižji kasti in zato, ker so pač ženske. Gre za organizacijo, ki eh, spodbuja gospodarske, socialne in druge pravice kot človekove pravice in s tem na ta način zagotavljajo stanovanja, hrano. In to več kot dvema milijonoma ljudi, ki so brez tega. Poleg tega so pomagali številnim zapostavljenim ljudem, eh, ki pa so enako vredni eh, spoštovanja, zato ker so ljudje. Indija je demokracija, vendar se tam pogosto kršijo človekove pravice. Indija je velika demokracija, kjer se lahko govori in voli, vendar pa mnogi nimajo hrane, nimajo pravice do stanovanja in drugih osnovnih pravic. Ni bolj osnovnih pravic, kot je pravica do hrane. Ta zagotavlja obstoj in uh, tudi boj za svobodo govora. Prvič uh, smo si ogledali Indijo ki je velika demokracija, ampak kljub temu se tam kršijo gospodarske in socialne pravice, kot tudi druge po svetu. Ta predlog zato eh, predlaga organizacijo, ki se s tem ukvarja. Eh, želimo, da ta organizacija dobi nagrado. Nagrada pa bi pomagala organizaciji še naprej izpolnevati nalogo branjenja človekovih pravic. Gre za ljudi, ki so se rodili v krajih, kjer se ne morejo izpolniti kot osebe, kjer nimajo možnosti. Organizacija zagotavlja ne samo pravice, ampak si prizadeva tudi za kulturne, socialne, gospodarske pravice manjšin in to najbolj zapostavljenih manjšin. In ko govorimo o tem, eh, si to zasluži vse priznanje tega parlamenta. S to nagrado bi eh, poudarili pomen vseh teh pravic. Ni mi treba govoriti o ustanovitelju te fundacije, ki je pred kratkim umrl. Želimo pa s to nagrado organizaciji dati možnosti za naprej in sicer organizaciji, ki pomaga Indiji zagotavljati ljudem osnovne pravice. Hvala. Kiitoksia oikein paljon, herra Perello. Nyt siirrymme listassa kolmanteen ehdokkaaseen, Aakkosjärjestö. Zdaj pa prehajamo naprej. Tretji kandidaat, gospod David Isak. predlaga ga gospa Iva Bricvenson v imenu skupine GUE, kot tudi Ole Schmidt in še 31 drugih članov parlamenta. Gospod Majer bo predstavil to kandidaturo. Izvolite. Tak. David Isak je novinar, pisatelj, dramatik, ki prihaja iz Eritreje in se bori za svobodo te države zelo se zauzema za demokratizacijo in svobodo v Eritreji. Eritreja je v težavah, ko se bori za demokracijo. Pred kratkim je tudi vstopila v konflikt z Etiopijo. Davida Isaka so prijeli leta 2001, 23. septembra, zato ker je v svojem času pisal objavil pismo številnih ministrov, ki so si prizadevali za demokratične reforme v Eritreji. To je bilo leta 2000. Prijeli so ga in še do danes ga niso izpustili. Eh, prav tako ni imel možnosti sojenja. In v samem Evropskem parlamentu smo že govorili o tem. Januarja 2009 smo kot parlament prosili za takošno izpustitev Davida Isaka. Sam parlament oziroma predsednik parlamenta, gospod Pötering, je tudi poslal pismo predsedniku Eritreje. V njem je izrazil svojo zaskrbljenost zaradi slabšanja zdravja gospoda Isaka in tudi prosil za njegovo izpustitev. David Isak je že leta 1987 prišel v Evropo kot begunec. Zatekel se je na Švedsko in tam prosil za državljanstvo. Leta 92 je dobil to državljanstvo, torej zdaj govorimo o človeku z dvojnim državljanstvom, evropskim in eritrejskim. David Icak je izraz Afrike, ki je v težavah in ki si prizadeva za napredek na področju človekovih pravic hkrati pa jo, jo mučijo različni eh, opresivni sistemi in zato mislimo, da bi bilo primerno, da bi bila primerna gesta tega parlamenta, da nagrado Saharova podeli temu državljanu, ki je poseben državljan, skupaj z njim pa tudi vsem drugim afriškim državljanom, ki se nahajajo v težkih okoliščinah. Ne, da bi preziral druge kandidate, mislim, da David Isak izpolnjuje vse pogoje za to nagrado in upam, da bodo tudi druge parlamentarne skupine in poslanci to upoštevali. Hvala. Ja, kiitos, herra Majer. Eh, Mainitsite, da puhemir. Hvala, gospod Majer. Rekli ste, da je predsednik Petering stopil v stik z eritrejsko vlado. Zelo ponosna sem, da sem članica parlamenta, katerega predsednik se zelo močno bori za človekove pravice. Naslednji kandidat oziroma kandidatka je gospa Marijam Lamizana. Gospod Francesco Speroni jo je nominiral v imenu skupine EFD. Gospod Provera bo zdaj predstavil njegovo kandidaturo. Izvolite. Grazie, presidente. Ekon parti... Hvala, predsedujoča. V veliko veselje mi je, da lahko predstavim to kandidaturo, kajti za me ima prav poseben pomen. Marjam Lamezana se je spopadla s problemom in to še vedno počne. Gre za zelo žalosten in tragičen problem ki ga poznamo v nekaterih afriških državah. Gre za žensko, ki ima zelo pomembne politične in socialne vloge. V Afriki pa se bori proti pohabljanju ženskih spolnih organov. To je praksa, ki versko sploh ni utemeljena, a kljub temu se jo izvaja pri številnih deklicah. Preiskava Združenih narodov je pokazala, da 140 milijonov žensk trpi zaradi tega. Ugotovili so tudi, da približno 3 milijone žensk letno še danes živi v nevarnosti, da se, bo pohabilo, da se bo pohabil njihove ženske spolne organe, kar ima lahko tudi hude zdravstvene posledice. To prakso se namreč izvaja brez kakršne koli zdravstvene oskrbe. Pogosto so posledice za zdravje zelo hude in včasih vodijo celo v smrt teh mladih deklet. Marijam Lamizana je ministrica za socialne ukrepe in nacionalno solidarnost v vladi Burkine Faso in je tudi predsednica odbora proti pohabljanju žensk, ženskih spolnih organov. Ta odbor združuje 20 afriških držav oziroma se je sedaj že razširilo na 28 afriških držav, vključe, vključuje pa tudi 15 evropskih držav, pa še Združene države Amerike, Kanado, Japonsko, Novo Zelandijo. In socialno delovanje Marija Mlamizane je povečalo konsens med temi državami in je tudi imelo zelo pozitivne posledice, kajti v Borkani Faso je to, se je število obrezanih deklic bistveno zmanjšalo. Rad bi povedal tudi, da je še en vidik, ki je zame izjemno pomemben. To ni le nekaj to, to ne gre le za to, da se brani integriteto žensk, ampak gre tudi za pravice in osveščanje žensk. Namreč ženske se potem zavedajo, da imajo tudi pravice, ne le svoje zdravstvene vrednote, ampak tudi kulturne vrednote in druge vrednote. In to je zelo pomemben boj. Pokažemo ženskam, da obstaja tudi bolj pravičen svet, in da oba spola lahko bistveno prispevata ne le k socialnemu in gospodarskemu razvoju, ampak tudi k kulturnemu razvoju tega sveta. Vem, da se običajno to nagrado podeljuje aktivistom za človekove pravice po političnem zateranju. Tu pa ne gre za politično zateranje, temveč gre za zateranje ženskega spola. Tu gre za kulturno zateranje. In ženskam se tukaj oduzame pravica do telesne nedotaknjenosti. In zato bi podprl to kandidaturo, ker gre za zelo plemenito nagrado in plemenito, plemenit boj, kajti gre za boj proti nedotaknjenosti človekovega telesa oziroma boj za nedotaknjenost človekovega telesa. In tudi pristojni bi se lahko tako zavedali, da ta pravica ostaja in bi to vrstne prakse tudi prepovedali. S tem bi se tudi ukrepilo zavedanje človeka za te pravice. Zato bi pozval kolege poslance, da podprejo to kandidaturo. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Provera, za predstavitev te kandidatke. Naslednji predlog je povezan z Ljudmilo Aleksejevo, gospodom Olegom Orlovom in pa Sergejem Kovaljevem, ki predstavlja organizacijo Memorial in vse druge zagovornike človek, človekovih pravic v Rusiji. To Kandidaturo predlagata Rebeka Harms in pa Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Zelenih Evropske svobodne zveze. Besedo predajam gospe Harms, da nam predstavi kandidata. Hvala. Ja, dank, um... Hvala lepa. Predlog, ki smo ga podali in ki je malo bolj obširen, bi ga želela najprej utemeljiti tudi z vidika razprave, ki poteka v Nemčiji trenutno. Nemčija že kar nekaj časa vedno znova in redno v letošnjem letu razpravlja o tem, da je sedaj natanko 20 let od začetka združitve Nemčiji. Natanko danes, pred 20 leti, je takrat izonani minister Zvezdne republike Nemčije osebno beguncem na današnjem češkem pred veleposlaništvom podal govor in na to bi spomnila zato, ker se je danes, na današnji dan začel ponovni proces oziroma proces ponovne združitve Evrope in nad tem sem zelo srečna, ampak nesrečni pa smo lahko, če si ogledamo celotno celino in pa situacijo na podlagi državljanskih pravic in drugih pravic in naša politična skupina je vedno zelo simpatizirala s tem, da se morajo vsi v Evropski uniji, tako odgovorni v Bruslu, kot tudi države članice, boriti za varne in stabilne odnose z Rusko federacijo in se truditi za to. Kar pa se nam ne zdi prav, je to, da se vedno znova situacijo človekovih pravic, neopoštevanje človekovih in državljanskih pravic v Rusiji, pa tudi v kavkaških državah spregleda v zvezi s tem. Mnenja smo, da ravno zato, ker je trud za stabilnost in varnost na velike evropski celini zelo pomemben problem in je tudi zelo velika prioriteta naloga švedskega predsedstva, zato mora biti tudi naša naloga v parlamentu, da aktiviste za človekove pravice in državljanske pravice v Rusiji in v državah kot je Čečenija, da jih okrepimo. Umor Ane Polikovska je, je nekaj, s čimer smo se zelo veliko ukvarjali. Potem hladnokrven umor gospe Stimirove, ki tudi ni več um, nedaven, je tudi nekaj, s čimer se moramo ukvarjati. In zato smo mnenja, da bi moral letos podeliti nagrado Saharova aktivistom za človekove pravice, o katerim bom povedala tudi nekaj več, in pa tudi organizaciji Memorial, ki je tako rekoč hrbtemnica za aktiviste za človekove pravice v Rusiji. Radi bi podprli s to nagrado v letošnjem letu gospo Aleksejevo, ki je ena najbolj znanih in izrazitih aktivistov za človekove pravice v Rusiji. Mislim, da je pri njenem delu treba posebej povdariti, da je z njo začela, z njim začela že v sovjetskih časih in da je že v časih, ko se je uresničeval sistem Gulag, pokazala pogum za človekove pravice, za tudi zapornike v taboriščih se je zauzemala z Andrejem Saharovom in z drugimi, je ustvarila temelje za borbo za človekove pravice in je uvidela potrebo potem, da se tudi v današnji Rusiji nadaljuje z tem delom. Gospod Kovalov je leta 1969 ustanovil prvo združenje za človekove pravice v Sovjetski zvezi, ker se mu je to zdelo pomembno v zvezi z Helsinško sklepno listino. V zvezi s tem se mu je zdelo, da je treba slediti temu, v kakšni meri se v Rusi in v Sovjetski zvezi uresničuje sklepe Helsinške listine in tudi on je s svojim dolgim delom in zgodovino svojega dela ravno v povezavi s Helsinki zaslužil to nagrado. Gospod Orlov pa mislim, da kot današnji predsednik organizacije Memorial zasluži posebno podporo kot oseba, In to bi se mu izkazalo ravno s to nagrado za človekove pravice. Organizacija je memorial, ki. Organizacija, um, memorial je nekaj, kar je treba podpreti, zato ker se tako zelo borijo za svojim delom, za človekove pravice in tudi za povabilom posameznih oseb in pa s podarkom na delu teh ljudi in tudi tvegan, ki jih sprejemajo, bi uh, pravzaprav še večji podarek dali s to nagrado in se s tem izrekli za delo teh aktivistov v Rusiji in bi tudi okrepili njihovo varno delo na tem delu sveta. Hvala. Hvala lepa, gospa Rebeta Harams. Zdaj pa imamo naslednjo nominacijo, ki je povezana z memorialom, torej z organizacijo za človekove pravice, ki deluje v Rusiji. Gospod Sarzvolski in 59 drugih poslancev je predlagalo to organizacijo. Zdaj pa gospod Sarzvolski boste predstavili memorial. Naj najprej poudarim, da je bil Saharov sam vodja organizacije Memorial. Drugič, ne morem se še bolj strinjati, kot se je mogoče s kolegico Rebeko Harms. In dejansko sta ta dva predloga, kot smo že slišali, takšna, da bi jo morali združiti. In ko smo se pogovarjali z gospod Rebeko Harms in s drugim, s gospodom Benditom in z drugimi poslanci, je, da bi dali eh, nagrado Saharov memorialu in sicer v roke Ljudmili Aleksejevi, Olegu Orlovu in Sergeju Kovalevu. In Oleg je predsednik. In predlog, ki ga je podala Rebeka Harms, je eh, tudi povedala, da gre za, vs, za njih in za vse ostale zagovornike človekovih pravic. In to je memorial. In predlagam zato, da bi to združili in da dobi nagrado memorial in tri imenovane kandidate pa bi povabili sem, da prejmejo nagrado. Poleg te simbolične dimenzije je Saharova nagrada dobila, postala orodje naše diplomatike in mislim, da borci za človekove pravice Eh, zaslužijo takšno nagrado. In ta borba za človekove pravice je ena evropskih prioritet. Ta memorial ne samo, da izpolnjuje merila, ampak potrebuje našo podporo, zato da lahko nadaljuje s svojim delom na ključnih področjih eh, vzhodnega teritorija. Memorial je dosegel eh, dosežke ne samo na enem področju, torej pod členom 1, ampak vse pod členom 2 torej eh, varovanje pravic manjšin in razvoj demokracije in pravne države in drugo. Torej, tri vrste dejavnosti vodijo, torej historični spomin z javnimi arhivi skušajo ohraniti, potem opravljajo socialno delo, torej žrtvami sovjetskega režima, tu nudijo vrsto služb in tudi nudijo aktivno zaščito beguncev in borijo se za enake pravice nacionalnih manjšin. Torej, danes delujejo v nekdanjih sovjetskih eh, republikah. Torej, poročajo tudi o vročih konfliktnih conah, kjer pride do eh, ogrožanja človekovih pravic. To je v Azerbajdžanu, Armeniji, Gruziji, Tadžikistanu, Moldaviji, Ukrajini, Gušetiji in tudi eh, Rusiji, kjer je osrednja točka Čečenija. Torej, eh, Listina memoriala je zelo pomembna, kaj ti govori o spodbujanju civilne družbe, ki temelji na torej vladavini prava, spodbuja eh, torej resnico o zgodovinski preteklosti in njihovi eh, cilji so pravzaprav izvajanje naših ciljev v okviru recimo sosedske politike za vzhodom. Memorial je naš naravni partner, naš zaveznik in prijatelj, kajti v praksi izvaja našo zunanjo politiko, vendar eh, ta organizacija je potristalno ogrožena. Torej, eh, mi smo že obsodili eh, dejanje ruske policije, ki je njihove prostore zasegla. Potem tudi protestiramo proti napadom na aktiviste. Torej, letos je v eh, Čečeniji bila Natalija Estemirova uh, ugrabljena in našli so jo v Ingušeti umorjeno. Eh, dejavnosti memoriala so bile ustavljene, vendar uh, in vsa zadeva se še nadaljuje v dveh tednih. Bo primer na sodišču, kjer moramo tudi mi delovati in reagirati. Izkoristimo to priložnost eh, nagrade Saharova, da pomagamo Merjalu pri njihovih težkih nalogah in časni borbi, da lahko prispevamo k njihovi eh, borbi in lahko pomagamo. In mislim, da je to naša moralna dožnost. Hvala lepa. Kiitos oikein paljon, herra Sarus Volski, tämän. Hvala lepa, gospod Sarus Volski. Ta predstavitev je bila zelo natančna. Na seznamu imamo zdaj dr. Denisa Mukvegeja. Predlaga ga Gaj Ferhofstadt v imenu skupine Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo, torej skupine Alde. prosim, eh, da ga predstavite, gospod Donskis. Hvala. Najprej bi rad izrazil svoje spoštovanje do vseh teh čudovitih ljudi, borcev za človekove pravice. Zelo sem vesel, da eh, sem danes tukaj, ko je bilo omenjeno ime Sergej Kovalov in pa organizacija Memorial. To je zelo poseben borec za človekove pravice ki je bil eh, v stiku s samim Saharovim. V imenu svoje skupine pa bi z veseljem predstavil našega kandidata in nekoga, ki je postal prvi kandidat eh, v naši skupini. Imeli smo jih deset in smo elektronsko glasovali po intranetu. In izbira skupine Alde je dr. Denis Mukwege. Mislim, da ga je Ev Ensler, avtorica dela Monologi Vagine, odlično predstavila. Rekla je, v Kongu, kjer je vsako leto brutalno posiljenih več deset tisoč žensk, celi dr. Denis Mukwege njihova zlomljena telesa in duše. Konec citata. Gospod Mukwege je ginekolog, specialist za rekonstruktivno vaginalno kirurgijo in ustanovitelj bolnišnice Panzi. Specialist je za rekonstruktivno vaginalno kirurgijo in je posvetil svoje življenje pomoči več tisočim ženskam in dekletom iz Konga, ki so bile žrtve skupinskih posilstv in brutalnih oblik spolnega nasilja. Od ustanovitve bolnišnice Panci leta 1999 je operacije izvedel že na 21 tisoč ženskah in otrocih, pri nekaterih večkrat. Gospod Mukwege tudi usposablja usposablja medicinske sestre, porodničare in zdravnike in sodeluje z mednarodnimi strokovnjaki za rekonstruktivno vaginalno kirurgijo iz bolnišnice Fistula v Addis Abebi. Decembra 2008 in januarja 2009 je bil dr. Denis Mukwege odlikovan številnimi mednarodnimi nagradami za svoje delo, s katerimi je pomagal več deset tisoč žrtvam spolnega nasilja v Demokratični republiki Kongo. Sem sodijo nagrada Združenih narodov na področju človekovih pravic 2008. Nagrada Olofa Palmeja 2008 za izredne dosežke pri spodbujanju miru. Poleg tega ga je nigerijski časopis Daily Trust proglasil za Afričana leta 2008. Zelo pomembno je, da te nagrade svetovno pozornost usmerijo na to, kar so Mukvege in drugi opisali kot epidemijo spolnega nasilja v vzhodnem delu Demokratične republike Kongo. Tam borci, eh, so se borci med vojno V tej regiji posluževali sistematičnega posiljevanja žensk in deklet kot sredstva teroriziranja in razseljevanja prebivalstva. Skupina Alde je torej nominirala velikega humanista, borca za človekove pravice, velikega zdravnika in v veliko veselje in čast mi je bilo, da sem predstavil kolegom to kandidaturo. Hvala. Kiitos, herra Donskis. Olemme nyt kuulleet Hvala za to predstavitev. To je bila predstavitev dr. Denisa Mukvegeja. Naslednji na seznamu pa je Pater Tadej Nguyen Van Li, ki ga predlaga gospod Galer in 44 drugih članov. Zdaj besedo dobi gospod Galer, da bo predstavil kandidata. Hvala predsedujoča. Čast mi je, da lahko danes predstavim kandidaturo 63-letnega vietnamskega rimokatoliškega duhovnika Nguyen Van Lija. Ta je danes zaprti, zaprt v samici in sicer od, služi osemletno kazen v provinci Namha. Od 70 let je bil vsega skupaj zaprt približno 17 let za svojo nenasilno kritiko podpiranja verske svobode in pa svoje pozive k demokraciji in spoštovanju človekovih pravic in pa svobode izražanja. Njegovo celotno življenje je zgodovina nenasilnega upora. Že septembra 1977 je bil obsojen na 20 let zapora. ker je objavil dva eseja Načkofa Ueja, ki so izražali podporo svobodi izražanja. Potem je bil dve leti kasneje spuščen, vendar je dobil prepoved izvajanja poklica. Tega se ni držal, zato je bil tudi notranje pregnan, ker se tudi tega ni držal, je bil leta 83 ponovno obsojen in julija 92 je bil spuščen iz zapora. Potem je bil pod policijskim nadzorom in se je v nadaljevanju še naprej zavzemal za svo, versko svobodo in pa za svobodo izražanja. Maja 2001 je tudi podal prispevke k zaslišanju v Kongresu Združenih držav. Potem pa je bil ponovno areteran en dan kasneje in oktobra 2001 je bil obsojen še na nadaljnih 15 let zapora. Zaradi mednarodnega pritiska je bil spušče, izpuščen. Leta 2006 pa je skupaj z drugimi avtorji uh, sodeloval pri nastanku manifesta o svobodi in demokraciji za Vietnam. To je bil manifest, ki je bil kasneje znan kot blok 8406. Z drugimi duhovniki je leta 2006 izdal prvo številko ilegalne spletne publikacije Svobodni govor in leta 2006, septembra, je sodeloval pri ustanovitvi progresivne stranke oziroma vietnamske stranke napredka zaradi podpore manifestu temu, zaradi um, tega bloka 84.6, je bil v marcu 2007 obsojen na dodatno zaporno kazen osmih let. In um, potem smo na internetu lahko videli odlomek iz tega sojenja, ko je želel izreči parolo dol s komunizmom in so mu zaprli usta zaradi prenosa prek televizije, pa se je ta prizor razširil po celem svetu. Nguyen Van Li je bil septembra 2009 izključen iz amnestije vlade za zapornike. Podpredsednik za javno varnost je rekel, in to bom citiral po angliško, amnestijo se odobri le osebam, ki napredujejo pri rehabilitaciji. Ker Nguyen Van Li ni spremenil svojega mnenja, kar se tiče svobode um, verske pripadnosti in pa svobode izražanja, ni bil deležen amnestije. Že od leta 1983 Amnesty International priznava Van Lija kot zapornika vesti in podelitev nagrade njemu ne bi le podprlo njegove uh, nese, njegovega nesebičnega boja za spremembe in demokracijo, ampak bi tudi bil, bil jasen signal oblastem v Vietnamu in podprlo tankešne demokratične sile. Hvala. Hvala lepa, gospod Galer. To eh, je bila je bila predstavitev Tadeu Sanguena Li. Naslednja kandidatka je Shadi Sadr v imenu Nede in iranskih državljanov, ki si prizadevajo za spoštovanje človekovih pravic. In eh, nominacijo eh, so predlagali gospa Marijete Šake in gospa Barbara Lohbiller in 38 eh, drugih poslancev. Zdaj bi dala besedo obema gospe Šake in gospe Lohbillerjevi tako da lahko predstavite kandidaturo gospe Sadar. Gospe Šake prva. Hvala lepa, predsednica, in hvala lepa tudi vsem kolegom, ki so podprli našo kandidaturo, torej, torej strani poslancev Alde in Zelenih. Torej, Šadi Sadar ima velik vpliv na tistem tetoriju in zaradi eh, rezultata volitev je začela zagovarjati pač eh, človekove pravice. Borila se je za ljudi, ki eh, se borijo za pravice, ki so dane evropskim državljanom. Torej, njena eh, borba je simbol za demonstracije na cestah, ker je Nada pravzaprav utrpela največjo torej, bila velika žrtev, znana žrtev. Torej, takrat, torej pri teh posnetkih, smo prvič videli odpornost iranskih ljudi, ki je eh, prisotna po desetletju eh, zatiranja, vendar svet tega ni videl. Prej, prejšnje poletje, pa so se ljudje začeli zbirati in borba za človekove pravice je zelo potrebna, kajti ljudje so ne torej slabo obravnavani. Naj vam dam nekaj eh, primerov, ko Šadi Sadar deluje vsak dan, ko recimo na sodišču zagovarja eh, ženske. Torej ženske eh, so kamenjane, obravnavane so neenako in one nimajo možnosti, da bi se osvobodile, da bi imele drugo možnost. Še druga eh, krutost je, da ženske, ki so obtožene na smrt, so prej posiljene, kajti v nasprotnem primeru bi lahko šle v nebesa kot device. Torej, zagovornica eh, vseh teh pravic je Šadi Sadar kot odvetnica samo sebe postavljala v tvegane situacije, ko je zagovarjala ljudi, tako je obtožena eh, eh, torej določenih sama svoj zločinov, vendar ona se poteguje za odpravo smrtne kazni, za boljšo eh, položaj žensk v svetu. Poleg svojega dela kot odvetnica je tudi novinarka in je tudi eh, bloga za človek, ženske pravice, kjer eh, ženske podučuje o, o eh, njihovih pravicah. Večkrat je bila tudi aretirana ona je branilka eh, navadne Iranke in nagrada Saharova bi tem ženskam dala moč in bi režimu povedala, da ne sprejemamo njegove krutosti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Šake. Zdaj pa bom dala besedo gospej Loh Bihlerjevi. Hvala. Podpiram ta predlog, da se nagrado Saharova podeli Šadi Sadr in tako bi tudi prvič podali nagrado osebi iz Irana. Kot smo ravno slišali, njen pogum, njena ustrajnost in njene inteligentne in strateško zelo dobro razmišljene akcije proti kršitvam človekovih pravicah jo, jo v bistvu zaradi tega je idealna za to nagrado. Moramo pa vedeti tudi, da je Šadi Sadr trajno ogrožena. Junija so jo napadli in pretepli. Če bo šla nagrada v letošnjem letu na neko osebo iz Irana, se bo to zgodilo v trenutku, v katerem številni med iranskim prebivalstvom se borijo za to, da se uresniči pravice, ki so zabeležene v njihovi ustavi in da se jim te pravice odobri in zagotovi. Veliko govorimo o sporu o iranskem atomskem programu, manj pa govorimo o tem, kakšne so njihove zahteve po napredku in demokratičnem napredku v samem Iranu. Ampak to ne pomeni, da teh procesov ni več, da so se zmanjšali. Ravno nasprotno. Iran je na zgodovinskem razpotju, kajti prvič v preteklih 30 letih se je lahko govorilo o množičnem gibanju, uh, ki ima zelo močno hrbtenico v vseh slojih in skupinah, predvsem pa med mladimi. Na tisoče žensk in moških vseh starostnih skupin gredo na cesto in veliko tvegajo svojo svobodo in tudi svoje življenje. Če bomo nagrado Saharova podelili tako izraziti borki za človekove pravice, kot je Šadi Sadr, bi bil to znak, zelo močan znak cenjenja in pa solidarnosti z vsemi temi, ki se borijo v Iranu za svobodo izražanja, svobodo obveščanja, svobodo združevanja na poštene volitve, ki se za to zavzemajo in s tem veliko tvegajo. Hvala. Eh, ja Hvala, gospa Lohbiler. Zdaj sta gospe Šake in Lohbiler predstavili Šadi Sadr. Zdaj pa bomo govorili o desetem kandidatu Robertu Savjanu in sicer ga predlaga Sonja Alfjano in 39 drugih članov parlamenta. Gospa Alfano, izvolite. Grazie, grazie a tutti colleghi. E, mm, Hvala, dragi kolegi. V čast mi je, da lahko predstavim Roberta Savjana za to, kar predstavlja. Moram reči, da so tudi vsi drugi kandidati odlični. Roberto Saviano je italijanski novinar in pisatelj, prejšnji teden je bil star 30 let. Napisal je odlično knjigo Gomora in takoj po objavi te knjige ga je italijanska mafija obsodila na smrt. Od takrat živi zaprt oziroma uh, živi, kot sam pravi, kot mrtvec, kajti eh, vse čas je v nevarnosti in uh, druži se samo s svojimi telesnimi stražarji. Rada bi predstavila, zakaj smo ga nominirali za kandidata. Mislim, da če si želimo vključiti mlade ljudi, potem bi lahko njega predlagali. Analisa je bila ubita leta 2004 pri samo 14 letih. Da bi o tem molčali, je uh, grozljivo besede postanejo kriki. In rada bi predstavila zdaj besede 13-letnice. Živim na Siciliji in uh, eh, vse čas smo v strahu pred mafijo, nisem je še videla, ampak vse čas se govori o tem po televiziji in drugje, govori se predvsem o žrtvah mafije. Uh, ko je nekdo ubit, eh, celotna Italija govori o tem, vendar potem vsi pozabijo, kaj se je zgodilo. V šoli mi je učiteljica povedala, da smo na Siciliji na to navajeni, tako da nas nič več ne preseneča. Ne vem, kako smo se lahko navadili na tak teror. Pred trimi, trimi leti so moji starši kupili knjigo Gomora. Nisem je prebrala, sem pa lani videla film in zdaj me zanima tudi knjiga. presenečena sem bila in pretresena, ko sem slišala, da je eh, Saviano zdaj ogrožen zaradi te knjige in njegova edina družba so telesni stražari. Skrivati se mora 24 ur na dan. S tem, ko bi nagrado podelili Savijanu, bi dali signal tudi mladim ljudem, da se lahko borijo proti mafiji. In upam, da bomo lahko na ta način tudi eh, izrazili svoje skrbi, svoje krike in upam, da bodo prihodne generacije bolje živele. Sama sem eh, vnukinja človeka, ki se je boril proti mafiji. Nikoli ga nisem poznala in želim, da bi Savijano eh, končal. Eh, da bi bilo končano njegovo trpljenje in da bi lahko zaživel v svobodi. Hvala. Najlepša hvala, gospa Alfano. Slišali smo zdaj deset predstavitev desetih kandidatov, ki vsi zaslužijo nagrado Saharova. Slišali smo predstavitve, ki govorijo v prid vsakega posebej in zdaj nam je ostalo še nekaj časa za eh, kratko izmenjavo mnen o naših kandidatih. Torej, če boste govorili, prosim, eh, zelo na kratko. Gospa Lambergis in Kajzer. Zelo kratko in jedrnato. Thank you, madam. Dragi kolegi, gospod Landergis, torej, eh, ime z Natalije Stamirove je bilo omenjeno in potem, eh, torej, aktivistke memorijala. Letos je bila ugrabljena, umorjena in eh, lokalni organi so obsojali njeno delo gospod Kadirovič je heroj Rusije in minister za kulturo. Vendar gospa Estimirova takšnega naziva ni imela, imenovana pa je bila pred leti za nagrado Saharova skupaj s Kalgikarom. In potem so se odločili, da bi dali nagrado neodvisnemu novinarskemu združenju. Dobila pa je medaljo Roberta Šumana. Danes je treba omeniti eh, gospo Estemirovo v okviru eh, predstavitve memorijala, kajti drugače ni več med nami kot zagovornica človekovih pravic. Sergej Kovalev in drugi so dejavni, kljub temu, da memorial še ni bil popolnoma prepovedan. Zlasti pa se borijo v Čečeniji, ki je del Ruske federacije in kjer bi želeli kaj več kot samo to eh, torej, brezbrižno stanje do eh, stanja ljudi. Torej, želeli bi, da podprete te pogumne borce za človeštvo na takih področjih. V tej skupni kandidaturi memoriala in pa pomembnih osebnosti te organizacije, torej, ta organizacija in njeni predstavniki potrebujejo našo največjo podporo. Imajo tudi mojo podporo. Hvala lepa, gospod Landsbergis in upam, da bo vsak govorec ali govorka govoril samo eno minuto, če je mogoče, kajti imamo še eno točko na dnevnem redu danes. In zdaj, gospa Vezer. Samo za informacijo, torej potrditev nečesa. Torej, moja socialistična skupina ni predstavila nobenih kandidatov, ker imamo pač druge kandidate. Zbiramo pa podpise. In ko smo zbirali podpise, nismo imeli časa, da bi so podpisali eh, torej, kandidaturo gospe Šadi Sadar. Torej, iz poštovanja do zelenih bi rada povedala, da so tudi nekateri iz moje poslanske skupine tisti, ki bi jo podprli. Hvala lepa, gospa Kajzer, za vašo razlago. Gospod Mauro. Hvala lepa, gospa predsednica. Pre, torej, odkrito. Nisem zadovoljen z življenjepisi osebnosti, ki so bile danes predstavljene. Če so vsi ti ljudje tako visoke kakovosti, potem pomeni, da eh, je še pravzaprav veliko režimov, ki kršijo človekove pravice, vendar bi moral povedati, da ko sem poslušal kolege, se mi je zdelo, da, se ne osredotočamo več na določene kraje, kar je bilo skoraj običajno, torej kar je gospod Gala rekel, torej eh, Eh, jaz nekako gledam na Vietnam zelo pozitivni luči, eh, razmišljamo oziroma mislimo, da se tam stanje izboljšuje. Vendar nagrada Saharova je odličen način, da se lahko osredotočimo ravno na takšne primere in te nasprotujoča kontradikcije. Hvala lepa, gospod Mauro. Gospod Šmit, samo eno minuto. Eh, gospa predsednica bi eh, rad eh, zagovarjal tukaj novinarja Davida Isaka, torej poziv za pač njegovo situacijo, ko je od leta 2001 že v zaporu. Mislim, da je to nemogoča situacija. In kot verjetno vemo, nismo pa prepričani, je zelo bolan. In ni še imel nekega poštenega sojanja. In kolegi in gospa predsednica, mislim, da je on edini državljan EU, ki je v zaporu zaradi tega, ker je izkoristil temeljno pravico izražanja. Mislim, da je sramota, da je evropski državljan v zaporu in mi ne storimo ničesar. Ne, da ne bi storili ničesar, ne dovolj. Njegova družina v Göteborgu ne ve ničesar zdaj v tem trenutku, ko mi govorimo o tem. In mislim, da bi mu nagrada Saharova pomagala in mu morda pomagala, da se reši iz tega nemogočega položaja. Hvala lepa, gospod Šmit. Tudi eh, slišala sem, da je tudi gospod Savjano državljan evro, države članice Evropske unije. Muzist. Muniz. Munir, gracias. Gracias, señora presidenta. Todas las candidaturas. Hvala, gospa predsedujoča. Vse kandidature so zelo pomembne, so odlične. Nekatere so nas pretresle, druge jim predstavljajo dramatične zgodbe. Vse so vredni in vse si zaslužijo nagrade. Vendar moramo uporabiti ta inštrument Evropskega parlamenta, da nagrado podelimo tistemu kandidatu, ki lahko eh, človeku, nagrajencu, pomaga, da svoje delo razširi na čim več ljudi. Gre za ljudi, eh, ki se nahajajo v situacijah brez človekovih pravic in zato mislim, da moramo tako nagrado dati človeku, ki bo to v čim večji meri izboljšal. Mislim, da je zato organizacija Vicente Ferrer primerna in lahko izpolni ta cilj, torej, da bo nagrada presegla samo individualno delo. Ja- Hvala, gospa Munic. Še dva sta se javila k besedi, potem pa bomo zaključili seznamom. Gospod Svoboda in gospod Šulc. Uh. Ja, med... Hvala. Imamo pravzaprav težko izbiro sedaj. Osebno bi podprl predlog kolegice De Kaiser in gospoda Pöteringa, da se podpre kandidaturo Zidina Obojeldajša, zato da se da uh, pač možnost tudi miru in svobodi. Ampak v, z delegacijo sem bil dvakrat v Moskvi in tam smo srečali tudi predstavnike organizacije Memorial in to je delo, ki ga zelo cenim in zelo pomembno delo je. In mislim, da moramo dialog s to organizacijo nadaljevati ne glede na nagrado. To sem želel omeniti tudi zato, da še enkrat povdarim, da odločitev za enega ni odločitev proti drugemu. Eh, in to pri tako veliki količini dobrih kandidatov je še toliko bolj pomembno kot v prejšnjih letih. Hvala. Hvala lepa, to je bila zelo pomembna pripomba in vsi se zagotovo strinjamo z vami. Zadnji govornik pa je gospod Šulc. Hvala. Lahko se v celoti pridružim svojemu predhodniku, gospodu Svobodi. Vsak od teh osebnosti bi si zaslužil nagrado Saharov in morda bi se držali kriterijev, kjer se na eni strani časti življenski dosežek, na drugi strani pa največji politični učinek, ki ga lahko s to uh, nagrado trenutno dosežemo. In pa uh, eh, skupaj oziroma serijski umori novinarjev v Rusiji so razširili splošno vzdušje strahu. In tukaj je dejansko razvoj civilne družbe. Um, ogrožena in zato bi morali podpreti tiste ljudi, ki so trenutno izjemno pogumni in so ta pogum dokazali tudi v preteklosti, ko so se zauzemali za človekove pravice in državljanske pravice. Mi vsi, sam prihajam namreč iz eh, nekdanje demokratične republike Nemčije, smo ustavili tudi takšno situacijo ravno zaradi teh ruskih in sovjetskih disidentov, ki so ustanovili helsinško skupino in ko so konec koncev tudi sprožili revolucijo, ki se je razširila do Baltika. In zato bi bila ta nagrada na tem mestu najbolj primerna. Hvala. Ja Hvala, gospod Šulc. Zdaj pa bi vas rada vse spomnila, kakšen bo postopek v nadaljevanju pri izbiranju nagrajenca. Naredili bomo krajši seznam treh kandidatov. O tem bomo glasovali 6. oktobra tukaj v Bruslu v odboru za zunanje zadeve in v odboru za razvoj to bo skupen sestanek in bo potekal za zaprtimi vrati. Naslednja stopna potem bo, ko bo predsedstvo glasovalo o nagrajencu 22. oktobra v Strasburu. Nagrajenec bo potem povabljen na srečanje 14. decembra v Strasburu. In to se bo dogajalo na eh, skupnem srečanju odbora AFET, odbora DEVE in pododbora za človekove pravice. 14. december je zelo pomemben datum, kajti predstavlja 20. obletnico smrti Andreja Saharova. 16. decembra pa bomo potem v Strasburu ob 12. uri podelili nagrado sekretarjat parlamenta bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da ta dogodek primerno obeleži, tako da se bodo spodbujale človekove pravice po svetu. Pomembno je tudi opozoriti, da se je pomen nagrade Zaharova v zadnjih letih še povečal. Dragi kolegi, zahvaljujem se vam za to srečanje. Zelo zanimivo je bilo poslušati predstavitve vseh desetih kandidatov za nagrado Saharova 2009. Imamo pa še točko 3 na našem dnevnem redu. In sicer so se naši odbori skupaj odločili, da svetu postavijo ustno vprašanje. Gre pa za krepitev demokracije v naših zunanih odnosih. odbor za razvoj, odbor za zunanje zadeve in pododbor za človekove pravice so skupaj zastavili to vprašanje. Predsedstvo Švedske je želelo razpravljati o demokraciji v naših zunanjih odnosih. To je za njih prednostna naloga. Švedska kot predsedujoča država meni, da moramo doseči zelo skladen način spodbujanja demokracije in krepitve demokracije v svetu. Svet za zunanje odnose se bo 16. in 17. oktobra ukvarjal z zaključki tega in po vseh sektorjih lahko eh, pregledamo, kako lahko spodbujamo demokracijo, katera sredstva so najboljša za to. In zato so ti trije odbori skupaj predstavili vprašanje svetu. Povedali so mi, da so koordinatorji odbora Deve sprejeli skupno besedilo s pisnim postopkom in o tem so razpravljali tudi v razširjenem predsedstvu 28. Eh, septembra predlagam, da besedila ne obravnavamo zdaj kot takega, ampak da skupaj sprejmemo to ustno vprašanje tako, da ga bomo lahko potem uvrstili na dnevni red za oktobrsko plenarno zasedanje. Sprašujem vas, ali lahko to ustno vprašanje sprejmemo. Nihče mu ne nasprotuje, zato smo vprašanje sprejeli. Hvala. Točka štiri. Razno. Zdi se, da ni komentarjev in zato se vsem zahvaljujem za ta sestanek in to srečanje. Hvala. Uno, dos, uno, dos.